Ladies and gentlemen, ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Gospe in gospode, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Spet zamujamo. In mislim, da se moramo potruditi, da vse eno začnemo, koliko se da točno. Nekaj časa se bomo vsi na to navajali, ampak prednost bi bila ta, da bi jo točno tudi končali res pa je, da tisti, ki ste prišli točno, ne smete biti sedaj kaznovani. Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Začeli bomo z točko 11, gre za proračun 2010 in sicer za oddelek 3. Eh, no, pravkar sem bil upozorjen na to, da lahko vse tri točke obravnavamo skupaj. torej vse točke, ki imajo opraviti z proračunom. Okay. Dann gebe ich das Wort an die Kollegin Eck. Besedo dajem kolegici Ekovi, tako da lahko poroča o stanju zadeve. Hvala. Na hitro bi rada omenila nekaj uh, o mojem poročilu o proračunu. Najprej se opravičujem zaradi izredno tesne časovnice. Zato ni kriv naš odbor, kajti Glasovali bomo oktobra, na to pa eh, moramo sediti še časovnici odbora za proračun. In če želimo predstaviti mnenja našega odbora, če želimo, da bi naša mnenja upoštevali, potem moramo slediti temu tesnemu dnevnemu redu. To smo odobrili tudi na srečanju koordinatorjev pred poletnim premorom. načeloma bi naj imeli več časa za razprave, ampak tokrat imamo pač to tesno časovnico. Lahko se vprašamo, ali je to plivalo na delo, da in ne. Dobili smo veliko predlogov sprememb strani drugih političnih skupin in poslanci iz prejšnjega mandata so prav tako sodelovali. Uh, oni tudi dobro poznajo postopek. Dobili pa smo tudi precejšnjo podporo strani vseh skupin. Gre za torej nekakšno mainstream poročilo, ki upošteva skupni imenovalec pri industrijski in uh, industrijski politiki in politiki raziskav. Uh, Osnutek eh, komisije je pokazal namen, da se bi naj skupno soočala z izzivi na področju informacijske tehnologije, raziskovanja, eh, energije in tako naprej, ter da zagotovimo energetsko oskrbo, da se bojimo proti podnebnim spremembam in da zagotovimo ekološko učinkovito ekonomijo. To so vse teme, ki so nam blizu. Sicer eh, se sploh ne bi zauzemali za to, da smo člani tega odbora. Nažalost pa je svet oklestil proračun za sedmi okvirni program. Govorim o skupnem evropskem raziskovalnem programu za približno 6 odstotkov in tudi do 59 odstotkov za določene vidike. To bo seveda spodkopalo tudi cilje Lizbonske strategije, ki je strategija za gospodarski razvoj v celotnem eh, enotnem trgu, zato da bi Evropski komisiji zagotovili ustrezen proračun, bo moral odbor ITRE poslati odboru za proračun uh, naslednje sporočilo, da je potrebno torej eh, ponovno obnoviti računske, proračunske postavke, kakor jih je predlagala komisija. To je tudi glavni namen mojega poročila. V osnutku poročila, o katerem danes razpravljamo, sem skušala zbrati tiste glavne točke, eh, ki so pomembne za odbor ITRE, prav tako sem sledila poročilu, o katerem bomo glasovali danes in tako smo tudi obnovili proračunske postavke, ki jih je svet zmanjšal. Vesela sem, da so poročevalci v senci napovedali, da bodo podprli skoraj vse predloge sprememb. Naj povem, da podpiram tudi nekatere predloge sprememb skupine zelenih, ne bom pa podprela, podprla vseh, saj želim komisiji pustiti določeno stopnjo fleksibilnosti. Imamo splošno uh, mnenje glede tega, kaj želimo doseči, ampak to, da bi ponovno oziroma da bi popolnoma zavezali roke komisije, ne bi bilo, ne bi bilo smiselno. Torej, pustimo določeno pot odprto odprto, ampak ne smemo ustvarjati več eh, administrativnih bremen, kot je to nujno potrebno. Torej, podpiram kompromis 1. Um, ehm, ustanovitev takšne supermreže je nujno pomembno. In uh, puščamo tudi potrebno fluks, fleksibilnost komisiji. Kar se tiče jedrske energije, pa mislim, da bi komisija morala imeti možnost, da izvaja raziskave. V tem odboru imamo tako ljudi, ki ljubijo um, jedrsko energijo, tiste, ki jo uh, ne marajo in tisti, ki je izredno ne marajo. Ampak kar imamo skupno, je mnenje, da so raziskave pomembne, da je varnost pomembna za vse. In tukaj moramo biti razumni. Če bi sprejeli vse predloge sprememb zelenih, potem ne bi imeli nobeno možnost za vse evropske eh, raziskave. In čeprav sama nisem eh, posebna oboževalka jedrske energije, mislim, da, je, da so raziskave na tem področju vseeno zelo pomembne. Uh, Poudarjam, da je od držav članic odvisno, ali želijo eh, jedrske elektrarne na svojem ozemlju ali ne. To je v mm, nacionalni domeni. Tukaj govorimo samo o tako imenovanem eh, vseevropskem o tako imenovanih vseevropskih raziskavah. Raziskave in varnost so izrednega pomena za vse nas saj imamo nuklearne elektrarne v vse polovici držav članic. Torej, eh, sedaj se veselim razprave, veselim se mnen kolegov in upam, da bomo na koncu uspešno glasovali oziroma ob desetih. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev, hvala lepa tudi za delo, ki ste ga opravili v zadnjih dneh. Eh, morali ste delati, ko so bili preostali na počitnicah in enako velja tudi za poročevalce v senci, ki so se javili k besedi. Prva je gospa Jera Madruel. Eh, Hvala lepa. Najprej čestitam eh, kolegici Ekovi za dobro upravljeno delo. Povedala je že, da je imela, da je morala delati pod časovnim pritiskom. Eh, sama pa bi rada podala še nekaj pripomp o naših predlogih sprememb. Predlogi sprememb eh, socialnih demokratov so osredotočeni na to, da bi zmanjšali, da bi odpravili zmanjšanja na področju energije in energetske varnosti. Vedno znova smo povdarjali, da je energija in varnost, oskrba z energijo pomemben temelj, ki nam bo pomagal izkopati se iz krize. Ta odbor je eh, podal kar nekaj predlogov sprememb na to temo. Gospodarsko rast moramo ponovno spodbuditi. In zato potrebujemo tudi spremembo energijske mešanice. Govorimo o obnoljivih virih, o, o varčevanju z energijo, o dolgotrajnosti oziroma sotrajnosti energijskih virov in eh, zato si ne smemo privoščiti, da bi na tem področju zmanjšali proračunske postavke. Inovacije, raziskave, razvoj, to so bile zmeraj to so bila zmeraj tista področja, ki so spodbujala gospodarstvo in eh, ki so povzročala gospodarsko rast. To, da se raziskave zapostavlja, nas skrbi tudi, ko gre za proračun ko se manjša sredstva, čeprav se v teoriji priznava raziskavam pomembnost. Upam, da bodo ta področja še naprej dobila ustrezno prednostno mesto in uh, zmanjšana na tem področju bi želeli kar se da minimirati. Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Lamberts. Uh, so... Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem Leni Elk eh, za njeno poročilo. Poročati o poročunu nikoli ni lahko. Um, rad bi poročal o amantmajih uh, za, um, na temo jedrskih elektrarn. In sicer, če pogledamo zgodovino proračuna Evropske unije, menimo naslednje. Uh, mislim, da je jedrska energija dobila dovolj sredstev. To ni tista sirota, ki bi jo desetletja pozabljali. Ravno, nasprot je, ravno nasprotno. Gre za vprašanje. Uh, osredotočenja. Ne smemo še naprej eh, porazdeljevati teh sredstev eh, na toliko pobud in toliko eh, različnih področji. Jedrska energija je v domeni držav članic. Če Francija želi zapravljati denar za jedrske elektrane, potem ne potrebuje pomoči Evropske unije za to, da to naredi. Mi želimo osredotočati naša sredstva uh, na tista področja, ki bodo dejansko prenesla spremembe. O tem smo naširoko razpravljali tako v tem odboru, kot tudi drugje. Uh, tukaj govorim o obnovljivih virih, o uh, eh, super omrežju, o uh, Eh, dezinfekciji virov in tako naprej. Jedrska energija ne potrebuje naših sredstev. Um, torej, jedrska energija trenutno še ni takšna, da bi primanjkovalo denarja in to je razmišljanje za našimi predlogi sprememb. Hvala lepa. Palo Rubih je naslednji. Ja, Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se tudi predsedstvu, kajti v času počitnic eh, ni bilo lahko opraviti potrebnih del na področju koordinacije, ampak eh, sodelavci so eh, vseeno vedno bili pripravljeni delati, tako da smo lahko pravočasno končali poročilo in da bomo lahko tudi pravočasno glasovali. Torej, z tega vidika se zahvaljujem sodelavcem in predsedstvu. Drugič, ehm, glede na gospodarsko krizo in krizo oskrbe z energijo moramo tukaj zavzeti posebno vlogo. Poskrbeti moramo za to, da bomo spodbujali eh, financiranja teh področji, zlasti ko gre za eh, ciljni program, program raziskav in inovacij, zlasti za majhna in srednja velika podjetja je, da tam zavarujemo tudi delovna mesta, potem pomemben, da je tudi sedmi eh, okvirni program za raziskave, ki poudarja predvsem eh, energetsko učinkovitost. Eh, energetska učinkovitost mora ostati v središču naše pozornosti in potem pozdravljam tudi predlog spremembe eh, zelenih o transevropskih omrežjih. Torej, če želimo izkoristiti eh, vodno silo in tako naprej, tega ne bomo mogli narediti brez visokosmogljivega omrežja, ki bo prisotno po celotni Evropi. Mislim, da je to predlog spremembe, eh, ki je odločilnega pomena. Evropska unija se mora zauzemati za visoko zmogljivost vse evropskih omrežij, tudi na področju električnih omrežij in mi moramo prevzeti pobudo za to, da bodo ta omrežja kar najhitreje izgrajena. Potem tudi inteligentna energija oziroma program za inteligentno energijo. Eh, želimo si, da bi bila sredstva tukaj bolj fleksibilna oziroma izraba sredstev bolj fleksibilna. Tudi v naši politični skupini se tukaj mnenja razhajajo, ampak eh, strinjamo se te glede tega, da mora biti varnost oskrbe v, bis, eh, v središnjem pomenu potrebujemo um, preglednost pri varnosti oskrbe z energijo in naš odbor mora poizkusiti naše predstave, zastopati tudi na plenarnem zasedanju. Poročevalko prosim, da to naredi v tesnem sodelovanju z uh, sodelavci iz odbora za proračun. Uh, Eh, da ne bo odročal, odločal samo odbor za proračun, ampak da bodo tudi naše zahteve ustrezno upoštevane. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Malšitis. Hvala. Hvala lepa novi člani odbora še ne vedo natančno, kako eh, poteka delo v tem odboru. Tudi sam sem nov poslanec in zato eh, se bi želel starim poslancem zahvaliti za njihovo pomoč. Ehm, Pomembno se mi zdi financiranje pomembnih eh, projektov. Vsi se strinjamo glede tega, da je pomembna eh, investicija v eh, nova energetska, energetska omrežja, tako da ne bomo imeli energetskih otokov, tako kakor so to sedaj baljske države in pa nekatere druge vzhodnoevropske države. pomembna je tudi varnost eh, jedrske energije in pa reciklaža jedrskih odpadkov. Prav tako pa tudi izvajanje nekaterih projektov v povezavi z zaprtjem jedrskih elektrarn. Zato eh, je socialdemokratska stranka v Evropskem parlamentu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 to, da sem sedaj spregovoril, ima naslednji razlog. Pač razvila se je razprava, v kateri bi rad eh, podprl to, kar je povedala gospa poročevalka. Mislim, da ima zelo uravnovešeno eh, mnenje, zlasti glede sredstev za namene raziskav tudi to, kar je povedala v povezavi z jedrsko energijo in z obnovljivimi viri. Tukaj ne gre za vprašanje, ali bodo še naprej grajene jedrske elektrarne ali ne. Ne, gre za to, da moramo delovati v smeri varnosti jedrskih elektrarn. Tukaj mora, tukaj mora poseči Evropska unija. Kajti to ni v domeni držav članic to ni nekaj, kar bi reševali države članice same. Še na nekaj moramo biti pozorni, eh, ko zremo v prihodnost. Zauzemamo se za zeleno energijo, eh, želimo doseči ustrezne tehnološke standarde, vendar pa, če pomislimo na podnebne spremembe, na izpuste CO2, potem eh, moramo pač gledati na jedrsko energijo kot na čisto energijo. Tukaj torej potrebujemo uravnoteženo stališče. In eh, sedaj še nekaj o potrošnikov. Sicer govoril bom o ceni električne energije v posameznih držav članic. Cene bi bile za potrošnike sprejemljive v tem primeru, če bi jedrska energija tukaj tudi dobila svojo ustrezno vlogo, kaj ti je potrebno upoštevati to, da je pač najcenejša. Kolegica Ek, želite še, še odzvati na pripombe kolego, oziroma, oprostite, najprej še komisija ali imamo kaj strani komisije. Izvolite besedo. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik. Sem Hels Filipe in predstavljam um, Generalni direktorat za promet in energijo. Moje pripombe se bodo nanašale samo na proračunske postavke. Najprej se zahvaljujemo vašemu odboru in tudi poročevalki za predloge, da je potrebno obnoviti osnovne računske postavke komisije, kakor jih je predlagala za poračun za leto 2010. Rad bi govoril o amantmajih 26, eh, nič 1 in nič 9. Um, ehm, komisija tukaj predlaga 1 milijon za aktivnosti, 5 milijonov za raziskave, ki so povezane z energijo. Smo mnenja, da to da te povečave niso potrebne, glede na razprave o trenutnem osnutku proračuna. Govorimo o uh, kreditih za plačila in ne kreditih za obveznosti. Zato mislim, da amantmaje, ki želijo povečati plačila, niso na mestu oziroma niso nujno potrebna. Komisija podpira 68 in 78 eh, in 61 eh, in 79 za skupni energetski program. Komisija mnenja, da eh, povečava plačil pri zadnjem uh, amandmaju 78 milijonov evrov ni potrebno. 10 milijonov potrebno bi bilo dovolj, da bi financirali eh, obstoječe in nove projekte, ki so predvideni za leto 2010. Govorimo spet o poveč eh, povečavi na področju plačil in neobveznosti. Zadnja pripomba uh, 61-73 uh, gre za uh, načrt za oživitev gospodarstva ki uh, dodaja besedilo, ki je precej eh, podobno izjavi komisije, ki je uh, bilo že predložena strani komisije. Mislim, da je uh, komisija mnenja, da če bo tukaj ustavljeno novo besedilo v pripombah, bi moralo biti to besedilo, ki je že bilo zapisano v izjavi komisije. Hvala lepa, kolegica Ek. Hvala, predsednik. Upoštevati moramo, da smo se znašli v trojni krizi, finančni krizi, ki se bo kmalo končala, potem imamo krizo delovnih mest, ki je posledica eh, prve in pa imamo tudi podnebno krizo. Če želimo te krize rešiti, so naše naloge izrednega pomena industrijska politika, politika za raziskave, eh, informacijsko-komunikacijska tehnologija, vse to so izredno pomembna področja. Sedaj razpravljamo o proračunu in eh, tukaj konkuriramo z drugimi političnimi odbori in njihovimi političnimi odgovornostmi. Zato si želim naslednje. Ne želim si, da bi imeli dolgo poročilo, ampak si želim, da bi bilo poročilo kratko in osredotočeno. Prioritete morajo biti jasno izražene, ne smemo puščati nobenih dvomov za, naprimer, kolege iz odbora za proračun naše prioritete morajo biti jasne, torej prioritete odbora ITRE in eh, moramo izkoristiti tudi vsa orodja, ki so nam na razpolago, zato da bomo lahko rešili to trojno krizo, v kateri se je znašla Evropa. Zato torej, moramo biti osredotočeni. To je tudi želja naših članov če, osre, če zberemo vse predloge sprememb za strani vseh političnih skupin, boste lahko videli, da imamo vsi enake skrbi in zato se tudi poročilo osredotoča na teh osem točk. Veliko bo še pogajanja v odboru za proračun in upam, da bomo zbrali usredno večino za uh, glasovalni seznam, kakor sem ga predlagala. Na to bomo imeli razprave v naših posameznih političnih skupinah in eh, ko bodo potekale te razprave, eh, apeliram na vas, da se zauzemate za ta ključna področja, ki so vsebovana v poročilih. To ni konec razprave, to je šele začetek razprave o proračunu. Zato ne gre za to, ali bomo imeli nekaj milijonov več eh, v končnem proračunu Eh, v končnem poročilu. Kajti, verjamite mi, bojevali se, bojevati se bomo morali za vsak evro. In naj spomnim na razpravo, ki smo jo imeli z svetom in z komisijo, zlasti na razpravo z svetom. Za ko smo razpravljali o celotnem proračunskem obdobju, eh, takrat je svet uh, za polovico zmanjšal sredstva namenjena za raziskave in to je katastrofa za inovacije in raziskave. Končni boj je bil celo tako težak, da smo samo nekaj tednov preden se je začelo proračunsko leto, še vedno bili brez odločitve. Torej, bili smo pred uh, možnostjo, da bi uporabili stari proračun za pretekla leta. Torej, če želimo, da so sedaj eh, upoštevane naše prioritete, potrebujemo uh, intenzivno razpravo, potrebujemo tudi jasne odločitve glede glasovanja. Torej, zahvaljujem se uh, eh, poraševalcem v senci in vsem ostalim, ki so se oglasili. Prosim tudi za vašo podporo. Uh, Eh, ko boste razpravljali v posameznih političnih skupinah, kaj ti eh, verjemite mi, da bodo te razprave pestre. Hvala lepa za vaša pojasnila. Ta pojasnila niso važna samo za naš odbor, to je pomembno tudi za naše delo v političnih skupinah, kajti na koncu bo le odbor za proračun tisti, ki bo odigral eh, odločilno vlogo. Torej, hvala lepa, da ste eh, opozorili na uh, to, da ne bomo mislili, da se bo z glasovanjem naše delo že končalo. Upam, da je vsak to razumev in da bo ustrezno lobiral v njegovi politični skupini. Ker ni nadaljnih govornikov, bomo prišli na točko 11. Um, rok za uh, predloge sprememb je 8. september, 29. septembra pa bomo glasovali v odboru. O končni resoluciji pa bomo glasovali 8. oktobra. Točka 12, tukaj gre za konkretne predloge sprememb na temo proračuna. 84 proračunskih eh, oziroma amantmajev imamo. Eh, sedaj bomo skupaj obravnavali vse skupaj. Imamo tudi vse jezikovne različice. Zato ne bomo danes samo razpravljali te predloge sprememb, pa bomo tudi glasovali. Če so moje informacije pravilne. Tako da bomo 9. septembra pravočasno imeli vse potrebne dokumente. Eh, glasovali pa bomo na plenarnem zasedanju septembra. Točka 13 gre za glasovanje, ampak nažal smo se odločili, da bo glasovanje ob desetih in smo dobili nekaj časa na razpolago, zato bomo sedaj morali um, imeti kratek premor, lahko spijete kavo, ampak prosim poskrbite za to, da boste točno ob desetih spet nazaj. Želim, da bi se navadili na to, da smo točni, to bo nam v prihodnosti prihranilo veliko dela. Se pravi, sedaj imamo premor, ob desetih pa nadaljujemo. take care of the electronic vote. Yep. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi kolegi in kolegice, nadaljujemo sejo in kot smo vam že obljubili oziroma vam zagrozili, bomo točno začeli. Imate seboj volivne kartice. Rej, možno je, da jo boste potrebovali, vkolikor pa ne pač. Dajmo poskusiti brez, če bo šlo. Poslanci, ki nimate kartic, niste poslanci. Also, Najlepša hvala, dragi kolegi. 84 predlogov sprememb imamo pred seboj. Volim, torej, volivne te liste imate, sezname oziroma liste. Dajmo narediti nek poskus glede elektronskega glasovanja. Če zadeva deluje. Glasujemo. Torej, glasujemo o vprašanju, če bi tudi jutri še nadaljevali z zasedanjem. Glasovanje je. Glasujemo. why not? Ne? Stimmen ja, Sie mal für mich mit Ja. Ja. Okay, now it works. Zdaj pa zadeva deluje. Šestnaštirideset številka ne deluje, to je še kakšne druge naprave ne delujejo, je to pač zadnja nova dvorana, ki je tehnik. Aha. Še vedno zadeva ne deluje, Lamberts tudi ne. Nadaljujte s poskušanjem, pritisnite bolj na tipko. Miss Hall, no. Tehnik nam mora pomagati. Še poskušajte. Do jutri že bo. Ali naj jaz poskusim nekje druge? Ja, Lamberts, funkcionirat? Lamberts, zdaj gre, ne? Pri Pavlu ne deluje. Nekatere naprave ne delujejo.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 neko drugo napravo, drug sedež. Mislim, da je to edina možnost. Tudi sam sem to storil. Ja, ja. Uh, mm. Zadeva zdaj deluje, so še kakšni problemi. Prosim, presedite se. Drugače še jutri ne bomo gotovi. Sind wir soweit klar? Zdaj je zadeva zaključena, torej glasovanje končano, rezultati 41 eh, glasov, 22 za, 13 proti, 6 zdržanih. In še eden, še dva sta za, torej 24 za. Ravno kar ste se odločili, da bomo jutri nadaljevali sejo. Ne, ampak to je bilo samo poskusno glasovanje. Začenjamo prvi predlog spremembe. Vprašanje, ali bomo elektronsko volili ali ročno. Mislim, da bomo volili uh, z dvigom rok večinoma potem pa elektronsko tistim, pa, kjer naprava ne deluje, bomo jih preprosto prišteli. Prvi predlog spremembe, nič dva, nič ena, nič štiri, nič ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 4, 0, 4 za proti vzdržani sprejeto. 4,30 za proti nekaj vzdržanih, da ena, eden za, torej sprejeto. 0,1 e, za proti nobeni. En neodločen glas, sprejeto 0,3 za, proti Vzdržani. Sprejeto. 201. ena šest nula nula za ena šestdeset nula nula proti vzdržani sprejeto S tem pade 61-40. Problem? Se upravičujem, vendar. Dajte, ponovite številke, ne moremo vam čisto točno slediti. Ali bi lahko številke predlogov sprememb bolj jasno povedali, gospod predsednik? Hvala lepa za opozorilo. Torej, 61-40 je s tem odpravljen. 61-41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61-42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61-43 za, proti, vzdržani, sprejeto en vzdržan glas sprejeto. Torej 61-44 za, proti, vzdržani, en vzdržan glas sprejeto. Tako je 61-7 s tem tudi odpravljen. 61-45 za, proti, vzdržani sprejeto. 61-77. Ločeno imamo 61.08 za, proti, Zdržani. En zdržan glas. Sprejeto. 61-46. Za proti. Zdržani. Tudi sprejeto. 61-47. Za proti. Zdržani. En zdržan glas sprejeto. 61-78 umaknjeno. 61-48 za proti. Zdržani. 61, 49 za, proti, vzdržani. En vzdržan glas za. 61, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 51 za, hvala, proti, vzdržani, en vzdržan glas, sprejeto. Zdaj pa kompromis številka ena. Za. Hvala. Proti. Zdržani. Tri je vzdržani glasovi sprejeto. S tem smo v te 61, 61, 71 rešili, 61, 73, se pravi čujem, 71, 61, 01 za, proti vzdržani. En vzdržan glas, sprejeto. 61-52, eh, se upravičujem, to je že rešeno s tem. Pade ta predlog spremembe. 61-79, umaknjen predlog, zdaj pa kompromisni predlog 2, glasujemo za. 4 moramo. Mislim, da je lažje na ta način. Štejmo dvignjene roke proti. Enthaltungen. Zdržani glasovi. Dva, trije. 22 za, 32 proti, 2 vzdržana glasova, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo za 61 nič 2. Za, proti. Sprejeto. A, še vzdržani. Sprejeto. Torej 61, 75 zdaj je ostala, dva prejšnja sta umaknjena oziroma sta padla. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani? Zavrnjeno. 61, 73 za, proti, vzdržani. Zavrnjen predlog. 61, 84 za, hvala, proti. Zdržani. Sprejeto. 61 nič 9 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 61, 76 za. Hvala, proti. Hvala, zdržani, zavrnjen. 61, 56 torej ta odpade 61-54 za, proti, zdržani, sprejeto. 61C smo s tem tudi rešili, 61-60 za, proti, zdržani, sprejeto. 61-58 za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 Torej, en vzdržan glas, ni soglasno sprejeto, ampak je sprejeto. 61-63 za, proti, vzdržani. Soglasno sprejeto. 64 za, proti, vzdržani. En glas vzdržan, sprejeto. 61-65 proti, za, torej za, proti, vzdržani. En vzdržan glas sprejeto. 61.04 pa 61.66 za proti vzdržani. Sprejeto. 61.05 in 61.67 za proti vzdržani. En vzdržan glas sprejeto. 61.12 za proti vzdržani. En vzdržan glas sprejeto sprejeto 61-23 za, proti, vzdržani, en vzdržan glas, sprejeto 61-32 za, proti, vzdržani, sprejeto 61-13 za, proti, vzdržani, eden sprejeto 61-33 za. Torej 61, 33 se upravičujem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. A bi morda lahko glasovali za nekaj predlogov skupaj? Ne, o redu. 61, 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, 21 za, ne. Vzdržani? Sprejeto. 61-22. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 61-20. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 61-31. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 61-83. Za? Proti? vzdržani, zavrnjen predlog 61, 11 in 19 za, proti, vzdržani, sprejeto 61, 18 za, proti, vzdržani, en vzdržan glas, sprejeto 61, 30 ali je morda možno, da na tej strani celo stran glasujemo, torej od 61.30 do 61.14. Torej, če se strinjate s to stranjo, potem dajte eh, torej za ta predlog, da glasujemo skupaj, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan. Torej, od 61.30 do 61.14 smo zdaj glasovali, je bilo sprejeto. Zdaj pa 61.81 za proti. Zdržani. Sprejeto. 61, 69. Ta odpade. 61, 80. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 61, 74. Za. Proti. Vzdržani. En vzdržan glas. Sprejeto in 61-68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. To je bilo to. Se vam zahvaljujem za to glasovanje, potem še glasovanje za celoten seznam. Torej, kdo v tej obliki glasuje za celoten paket. To torej, glasujemo elektronsko. Tisti kolegi, ki nimate kartice, bodo pa dvignili roke in jih bomo prišteli. Glasujemo za celoten paket predlogov sprememb. Open the vote. Okay. Alle gewählt? Smo vsi glasovali? trije iz ljudske stranke so tu preveč in eden od socialnih demokratov. Ali lahko tiste kartice iz, eh, potegnete ven? Je vse jasno? Zdaj je glasovanje zaključeno. Je kdo, ki ni mogel glasovati, ki mora glasovati brez kartice? Torej še dodatno en vzdržan glas. En vzdržan glas več. Torej, 48 poslancev je glasovalo, 43 je za, en vzdržan glas, nihče proti, pravzaprav šest jih je vzdržanih. 43 da, nihče proti in 6 vzdržanih glasov, kar pomeni, da smo za veliko večino sprejeli ta paket in kolegica Ek, pridobili ste se veliko zaupanje poslancev, torej 49 um, prisotnih poslancev je tu. Torej, prisrčno se vam zahvaljujem za to hitro rešitev oziroma odločitev. Ne morete pa še iti domov, kajti zdaj imamo še nadaljevanje in sicer gosta pričakujemo gospoda Kranca. On je pristojni minister.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 Dragi kolegi in kolegice, torej še vedno vas pozdravljam, vesel sem, da ste še vedno tukaj. Zdaj pa lahko pozdravimo našega gosta, vkoliko še niste slišali, je morda to zato, ker ste preglasni. Dragi kolegi, ali bi lahko pogovore vodili zunaj? Torej vse, kar eh, je pomembno, da se pomenite, upravite zunaj. Mi pa imamo tukaj gosta eh, in se spodobi, da ima mir. Pozdravljam gospoda Tobijasa Kranca, švedskega ministra za visoko šolstvo in raziskave in predsedujoči eh, na svetu za visoko šolstvo in raziskave. Torej, zelo se veselim, da ste tu, a imate težave s prevodom. Torej, gospod Kranc, veselimo se, da ste tukaj. Včeraj sta bili dve vaši kolegici pri nas na obisku. Zelo nas zanima, kaj nam boste povedali. In eh, vam bom dal takoj besedo. Kolege pa prosim za pozornost. Potem pa seveda eh, bomo veseli še kakšne razprave. Dobrodošli, beseda je vaša, gospod Kranc. Jag försöker igen. Herr ordförande. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani europoslanci, spoštovani gospod in gospodje, veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj, da predstavim prednostne naloge švedskega predsedstva, kar zadeva raziskave. Švedsko predsedstvo je Eh, se tukaj lahko nasloni na zelo dobro upravljeno delo eh, strani francoskega in češkega predsedstva. Zelo hvaležni smo jim za upravljeno delo. Naše delo je nastopilo v trenutku, ko se je Evropska unija znašla pred številnimi pomembnimi izzivi. Smo sredi najhujše globalne ekonomske krize od 30 eh, let prejšnjega stoletja. Obenem tudi vidimo, kako se širi eh, gripa po vsem svetu, obenem pa vidimo tudi posledice podnebnih sprememb. Eh, v takšnem času ponavadi smo, um, smo na tem, da bi raje se odločili za kratkoročne rešitve, ampak pomembno je, da razmišljamo dolgoročno. Zaradi tega, ker takrat, ko stvari ostanejo težke, je pomembno, da vlagamo v novo znanje. Zaradi tega, ker tisto, kar bomo naredili danes, bo uh, temeljnega pomena za našo prihodnjo blaginjo in napredek. Pomembno je tudi, da. Uh, Eh, da vsi prevzamemo svoje obveznosti, svoje odgovornosti in nikako ne smemo razmišljati drugače kot dolgoročno. Na, na samem začetku povem, da uh, smo uh, zelo ponosni na doslej upravljeno delo na področju raziskav. Uh, kar nekaj takšnih držav, ki veliko vlagajo v uh, raziskave. Švedsko predsedstvo je že opredelilo, kakšne so njegove prednostne naloge na tem področju. V glavnem se bomo sredotočili na upravljanje evropskega raziskovalnega prostora, na trihotnik znanja in na prihodnost okvirnega programa. Kar zadeva prvo točko. Kar zadeva Evropski raziskovalni prostek, eh, naj povem, da je potrebno zagotoviti večjo njegovo učinkovitost, kar pomeni tudi boljše in jasnejše njegovo upravljanje. Uh, Švedska eh, se dobro zaveda, da je treba eh, večji delež evropskega proračuna namenjati raziskavam, inovacijam in eh, povečanju naše konkurenčnosti. Ovenem smo pa prepričani, da je potrebno zagotoviti tudi to, da se sredstva čim bolj učinkovito izkoriščajo. Zato je, zato je potrebno malce več usklajenega delovanja na evropski ravni. Eh, številne, eh, številni ukrepi, ki smo jih sprejeli, številna orodja, ki jih imamo, eh, so, so orodja, na katera vplivajo tako nacionalni kot regionalni dejavniki. In dobro je, da smo tako pluralistični na področju raziskav, obenem pa moramo zagotoviti tudi boljšo koordinacijo raziskav, zaradi tega, ker bi na ta način povečali koristnost in učinkovitost naših naših uložkov na tem področju. To seveda pomeni tudi, da morajo države članice prevzeti večjo odgovornost naše, na, na se. Eh, evropski raziskovalni prostor eh, mora biti tudi bolj relevanten, bolj eh, zagotoviti večjo relevantnost le tega. Zle na ta način bodo naši državljani videli, da so raziskave tiste, ki lahko spremenijo njihovo vsakdanje življenje in tudi življenje naslednjih generacij. Na začetku julija je predsedstvo organiziralo posebno konferenco, ki se je sredotočila prav na prihodnost raziskav. Šlo je za konferenco, ki je potekala v Lundu, na švedskem. Sprijeli smo tudi znano Lundu Londonsko deklaracijo. Govorili smo o tem, da moramo kot svoje izhodišče vzeti obstoječe izzive, med njimi zagotovo so podnebne spremembe, eh, dostop do hrane, do pitne vode, trajnostna energija, pa tudi starjenje prebivalstva in uh, pandemije. Eh, vse, vse to je zelo pomembno tudi za vse večjo, večji pomen, ki lahko ga pridobi Evropski raziskovalni prostor. Seveda pa eh, ta deklaracija tudi govori o tem, kako jo treba zagotoviti oziroma določiti eh, prednostne naloge znotraj naših raziskav. Če želimo čim bolje reševati uh, izzive, pred katerimi smo, potem moramo delovati skupaj v svetu in v parlamentu ter s komisijo. Iskreno upam, da ste pripravni, pripravljeni se s tem izzivom soočiti skupaj z nami. Sedaj razpravljamo o tem, kako lahko razvijemo evropski raziskovalni prostor. Vendar pa to ni eh, le trenutek, ko moramo čakati na predloge, ki bi prišli strani komisije. Pomembno je, da se pri tem mobilizirajo tako nacionalne in regionalne oblasti ter agencije, eh, poleg drugih institucij znotraj naše skupnosti, ter tudi drugi pomembni akteri in civilna družba. Pomembno je zagotoviti čim širše zadelovanje znotraj javne razprave o tem, kako bi lahko razvili eh, skupno partnersko delovanje. In prav zaradi tega se je švedsko, švedsko predsedstvo odločilo, da bo organiziralo 24. septembra seminar, ki bo potekal na ministerski ravni. To je dan, eh, preden se bodo srečali eh, v Evropskem svetu ministri odgovorni za razvoj. Pri tem bomo sodelovali skupaj z Evropskem parlamentu. Gre za seminar, ki bo kot svoje skutišče Eh, vzel nekatere ključna poročila, med njimi tudi poročilo z naslovom The World in 2025, se pravi svet leta 2025, eh, zaradi tega, da bomo videli, kaj moramo doseči na področju znanja čez 15 let. Seveda je eh, potrebno okrepiti raziskave, vendar pa to ni dovolj za to, da bi dosegli potrebno ekonomijo znanja. Švedsko predsedstvo se je zato odločilo, da se bo osredotočilo tudi na nekatera vprašanja, ki zadevajo trikotnik znanja, se pravi, ki zadevajo uh, interakcijo med uh, visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in inov inovacijo. Na eh, švedskem zelo veliko vlagamo v uh, raziskave, ampak uh, veliko krat ugotovimo, da uh, je le malo takšnih raziskav, ki, se, ki potem končajo tudi na naših eh, policah. Zagotovo so raziskave pomembne za nas, ampak ni to dovolj. Pomembno je tudi, da eh, rezultati raziskav pridejo do družbe, da ima družba od tega korist. Eh, ni namreč dobro, če nekdo razvije čudežno zdravilo in potem to konča v zaprašenem predalu na neki univerzi ali v nekem laboratoriju. Se pravi, moramo poskrbeti, da se naše eh, univerze posodobijo, tako da bodo bolj učinkovito delovale in bodo bolj konkurenčne v času globalizacije. Seveda so tukaj še druga pomembna vprašanja, kot je recimo kakovost naših eh, univerz, pa tudi kakovost naših, eh, kakovost naših raziskovalnih eh, zavodov in ponudnikov raziskovalnih storitev. Pomembno je namreč, da vzpostavljamo in nadalje razvijamo institucije, ki gradijo znanje znotraj Evrope. In v času našega predsedovanja bomo, bomo predlagali, kako lahko razvijemo evropsko strategijo na tem področju. Del našega programa je tudi, da bi začeli razpravo o prihodnosti okvirnega programa. Pomembno je biti ambiciozen glede tega, ne samo, da bi zasegli boljšo kakovost, ampak da bi dosegli večjo učinkovitost. Zaradi tega moramo poenotiti obstoječa pravila, zmanjšati birokracijo in razmišljati zunaj vsej obstoječih okvirov, zaradi tega, da bi dosegli čem več. Preprosto moramo poenostaviti administrativno breme, ki ga predstavljajo eh, pravila. Eh, poenostaviti moramo dostop raziskovalcev do obstoječih finančnih sredstev. Eh, in tukaj sem pripričan, da lahko skupaj sodelujemo in veliko naredimo. Lahko naredimo pa veliko tudi, če skupaj načrtujemo zadeve. Veliko lahko naredimo s pripravo skupnih programov. Svet je glede tega sprejel tudi sklepe o skupnem programu miru, te so, ti so bili sprejeti decembra 2008. Naša, eh, naša želja pa je, da bi prvi tovrstni projekti eh, zagledali ljud sveta že leta 2010. Kot veste, se glede tega sestajajo tudi skupine na visoki ravni, ki poskuša ra razviti razne predloge programov. Eh, veliko smo dosle, dosegli doslej na eh, raziskavah eh, glede Alzheimerjeve bolezni in drugih neurogerentivnih bolezni. In tukaj bomo pripravili tudi nov pilotski projekt. Potem pa naj na koncu omenim tudi našo strategijo za regijo Balskega morja, ta je za nas zelo pomembna. V, um, zadnjih letih eh, vidimo kar nekaj sodelovanja eh, med državami v tej regiji. Skupaj smo razvili tudi eh, projekt Bonus, ki se ukvarja z okoljem. Naša želja je, da bi ta projekt bil um, sprejet v skladu 169. členom Evropske pogoje kot skupni projekt, eh, ki bi potekal med to regijo in med komisijo. Eh, to jesen pričakujemo, da bo komisija pripravila tudi predlog glede eh, morebitnega sklepa. Spoštovani gospod predsednik, dragi poslanci, naj povem, da je doslej med nami potekalo odlično sodelovanje. Zaradi tega iskreno upamo, da bomo tudi vnaprej tako dobro sodelovali, da bomo tako dobro sodelovali, da da bodo naši državljani imeli resnično velike koristi, pa ne samo oni, tudi raziskovalci, vlagatelji in podjetniki. Naj no, ob koncu vam še enkrat čestitam eh, za izvolitev v parlament. Iskreno se že veselim eh, seminarja, ki bo 24. septembra tukaj v parlamentu in upam, da se ga boste udeležili v čim večjem številu. Najlepša hvala za pozornost. Veselim se že morebitnih vprašanj in komentarjev. Najlepša hvala. Herzlichen Dank, Herr Minister. Najlepša hvala, gospod minister, za vaše predstavitve, napotke in eh, čestitke. Mislim, da bo zdaj sledila razprava. Imam štiri, šest eh, govorcev. Gospa Ek bo začela. Hvala lepa. Najlepša hvala. Najlepša hvala za predstavitev prednostnih nalog švedskega predsedstva za me to mogoče ni tako veliko presenečenje, kot eh, sami veste, zaradi tega, ker sem švedska europoslanka. Mislim pa, da je zelo eh, ambiciozen ta načrt, mislim, da je eh, seznam prednostnih nalog ambiciozen in dolgoročen. Pred kratkim smo sprejeli predlog proračuna, za katerega sem bila poročevalka in opazila sem, da je eh, Evropski svet predlagal, da se eh, odobri šest odstotno eh, znižanje glede določenih proračunskih postavk v zvezi z raziskavami, pri nekaterih pa je celo 59 odstotno znižanje. Mogoče to ni smiselno početje, ko razmišljamo dolgoročno o vlaganjih v raziskave. Dejstvo je, da se glede tega nismo mogli sploh dogovoriti da smo se morali eh, povrniti na začetno točko razprav, ampak eh, pet minut pred dvanajst nam je vendarle uspelo rešiti nastale težave. Se pravi, moje vprašanje je eh, v zvezi s proračunom. Komisija je predlagala, da se sredstva povišajo, parlament si želi še više povišanje, se pravi, sedaj čakamo na svet. Druga stvar pa zadeva birokracijo. Eh, še posebej na področju raziskav. Res je, da tukaj lahko marsikaj naredimo pred eh, decembrom, pred koncem decembra. Eh, vsekakor pa lahko že pred tem naredimo prave korake v pravo smer. Augusta sem se udeležila zelo pomembne konference. Takrat sem opazila, da številna pometna pometja, ki delujejo na mednarodni ravni v različnih evropskih državah, zaprošajo tudi za evropska eh, raziskovalna sredstva. Oziroma, da tega ne počnejo in to zaradi uh, birokracije in zaradi zelo dolgo, dolgotrajnega uh, postopka sprejemanja odločitev glede uh, prošen. Vprašanje je, ali lahko karkoli naredimo v naslednjih dveh mesecih, da bi izboljšali obstoječe stanje. Najlepša hvala, kolegica. Gospod Vizin. Ženi pana ministre, Děkuji za velmi srozumitelný výklad cílu. Se vám zahvaljujem za tako jasni, eh, jasno predstavitev ciljev švedskega predsedstva in eh, to bo v dobro celotni družbi in mislim, da vi želite prispevati tako, da vaše cilje uresničite. Če pa si pogledamo stanje eh, torej glede posameznih držav in njihovih proračunov, pa lahko ugotovimo, da nove države članice, če jih tako imenujemo, pri projektnemu, eh, torej sedmem okvirnemu programu niso udeležene. Dejansko obstaja velika razlika, če si pogledamo številke iz teh držav in pa iz starih držav članic. Torej, ali ni tako, da bi bili znanstveniki v teh državah slabši kot drugot, vendar velja oziroma drži, da je eh, del ovir, ki so ugrajeni v te projekte, v sedmi okvirni program, tako oblikovanih, da predstavljajo probleme za nove države članice. Mislim, da je veliko administrativnih ovir, ki bi ki smo jih postavili mi na evropski strani in zato bi vprašal naslednje. Kaj namerava storiti Evrops, eh, švedsko predsedstvo, da bi del teh administrativnih ovir odstranili? Zato, da bodo lahko tudi tako imenovane nove države članice bolje integrirane, torej bolje kot do zdaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kabalin. Bom dia, eh, Sr. Ministro, eh, Sr. Presidente da Comissão, caros colegas, como deputada recentemente. Eh, dobro jutro, spoštovani gospod minister, dragi kolegi. Sem prvič izvoljena v ta parlament in prvič sem prosila za besedo v tem odboru, zato bi najprej želela vse pozdraviti. Hvaležna sem ministru za njegovo predstavitev, želela pa bi podati en komentar in zastaviti eno vprašanje. Kar zadeva inovacije, naj povem, da so te eh, sama srčika um, eh, predloga, kako bi se lahko soočili z finančno krizo in s podnebnimi spremembami potrebne so inovacije ter eh, raziskave za to, da bi razvili ekonomsko izvedljivo rešitev. Raziskave in inovacije nam bodo omogočile tudi um, zagotoviti takošnji odziv eh, za oživitev um, našega gospodarstva, še posebej in, in avtomobilsko industrijo, ki uh, proizvaja energijsko zahtevne izdelke. Uh, gre torej za svežen, uh, ki je zelo pomemben, svežen, ki zadeva inovacije. To pogledno bi želela vprašati uh, ministra. Uh, kakšni so vaši načrti po sprijetju omenjenega svežnja? Kako boste podprli inovacije? Tukaj ne govorim le o tistih zadevah, ki ste omenili tudi v svoji predstavitvi. Uh, Zanima me, kako boste na splošno uh, podprli raziskave in inovacije, kako boste uh, podprli nove načine za organizacije javnih uh, uprav, uh, organizacij in tako naprej. Zanimajo me torej vaši načrti, zanima me, kako želite na splošno podpreti inovacije, še posebej na ključnih področjih. Hvala lepa, gospod Madela. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, naj se vam zahvalim za predstavitev pred našim odborom. Podali ste zelo izčrpne informacije, eh, tako da sedaj veliko vemo o prednostnih nalogah švedskega prevedstva glede tako pomembne teme, kot so raziskave. Zagotovo je to eh, tema, ki je neobhodnega pomena za to, da bi išli iz obstoječe eh, krize. Eh, vedno je bilo gonilo sprememb eh, raziskava, poleg inovacij. Zato moram, gospod minister, povedati, kot sem že povedala danes dopodne v sklopu razprave, ki je potekala, da me skrbi, da se raziskovanje eh, pravzaprav eh, zna, eh, nahaja na vse niže na prednostni listi. Eh, kaj lahko naredimo glede tega? Strinjam se s eh, pogledi, ki ste jih podali, da in sicer, da je potrebno večje usklajevanje na področju raziskav, da se moramo bolje osredotočiti na trikotnik zgran, znanja, da moramo izboljšati kakovost eh, univerz in tako naprej. Vse je to zelo pomembno, ampak to moramo izvati tudi v praksi. Ni dovolj, da imamo neki teoretični koncept to lahko naredimo tudi s proračunskimi vlaganji in na druge načine, z drugimi ukrepi. E, to je podarila tudi e, moja kolegica. Dejansko si želimo, da bi naša e, Evropska unija spodbujala dinamično delovanje, konkurenčnost in drugo. Tri vprašanje imam za vas. Kar zadeva uredbo o evropskih raziskovalnih e, strukturah, ki jo je sprejel oziroma odobril naš odbor v prejšnjem mandatu. Takrat sem bila poročevalka za to temo. Mislim, da uh, sedaj na tem področju uspešno sodelujemo, vendar pa smo v tem trenutku znotraj posvetovalnega postopka. Ta odbor je naredil, kar je lahko naredil. Zaprosili smo, da bi imeli pomembnejšo vlogo, vendar je bila ta zamisel zavrnjena zaradi časovnih omejitev in zaradi tega, ker so nam rekli, da bo svet o vsem obveščen, da bodo upoštevali naše mnenje in eh, tako naprej. Pozneje pa smo izvedeli, da bo prišlo do sprejetja tega eh, poročila za mudo zaradi tega, ker je prišlo do nekih zapletov znotraj eh, sveta. Sedaj je bilo to že rešeno in eh, vse kaže, da bo program končno razsiran v času vašega predsedstva. Eh, žal odbor ni pri o tem nobenega obvestila. Ne vemo, kako ste dokončno lahko rešili težave, ki so nastale. Obenem tudi ne vemo, kako se konkretno vse izvaja. Ne vemo tudi, kaj se dogaja z neutronom oziroma z uh, instalacijami in infrastrukturo v vaših uh, državah. Skratka, želeli bi izvedeti nekaj več o tem. Rada bi vedela tudi, kako se izvaja uh, eh, 71. člen, ali je bil ta postopek potem uh, v redu izpeljanja, ali je to bil tudi primeren postopek za to vprašanje ali ne. Parlament je izvedel še za dve drugi zadevi. Kar zadeva neurogenerativne uh, eh, bolezni in uh, Alzheimerovo bolezen, pa uh, tudi bonus. O tem smo izvedeli uh, prav uh, prek uh, orodja za skupno programiranje. Uh, se pravi v skladu s 162. členom. Zanima me malce več o tem orodju, zaradi tega, ker bo to orodje zelo pomembno znotraj osmega okvirnega programa. Naš odbor bi eh, vse eno raje videl, da eh, bi eh, obravnavali ti dve pomembni temi na podlagi 169. člena, zaradi tega, ker bi potem parlament lahko to pogledno imel pomembnejšo vlogo. Na koncu me tudi zanima, ali nam lahko kaj poveste glede. Uh, sklepov in zaključkov um, eh, konference, ki je potekala v Getzenbergu o trikotniku znanja. Zanima me tudi, kakšni so bili najbolj pomembne teme, ki so bile takrat obravnavane. Gospa Jordan Cizel. Hvala lepa ministru za predstavitev. Zastavljam pa tri vprašanja. Najprej z, z področja sedmega okvirnega programa, zdaj že pridobivamo izkušnje in raziskovalci me predvsem obveščajo o tem, da je v tem okvirnem programu še težje pridobiti projekte, še zlasti, če so raziskovalne skupine manjše in da je administrativnih obremenitev še več, kot jih je bilo v prejšnjih okvirnih programih. Eh, spominjam se, da je bila ena glavnih zahtev Evropskega parlamenta ta, da se administrativna bremena, birokrat, birokracija zmanjša in zato je bil tudi najet zunani izvajalec. Zanima me, kaj namerava narediti švedsko predsedstvo, da bo raziskovalni denar uporabljen bolj učinkovito? Kaj namerava storiti, da se administracija zares zmanjša? In eh, kaj namerava storiti, da bo eh, raziskovalni denar lažje dostopen tudi manjšim raziskovalnim skupinam? Drugo vprašanje. Večkrat ste omenili trikotnik znanja in v prejšnjem mandatu smo eh, ustanovili Evropski tehnološki inštitut. Eh, ta je zdaj v postopku vzpostavljanja in zanima me, kakšen napredek pričakuje švedsko predsedstvo pri vzpostavljanju Evropskega tehnološkega inštituta. In eh, tretje vprašanje kako visoko med prioritete postavlja švedsko predsedstvo raziskave takrat, ko oblikuje evropski proračun. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bi dal besedo ministru za odgovore. Vsi ste tako lepo jedrnato spraševali in tako imamo dovolj časa. Izvolite. Tack så mycket. Det känns verkligen härligt att vara här i utskottet med det sjudande engagemang för fort. Najlepša hvala. Veliko veselje mi je, da sem eh, v tem odboru, eh, glede na to, da izražate takšno eh, strast do področja, ki je tudi meni tako zanimivo. Seveda je tukaj kar nekaj vprašanj, ki jih moram nasloviti in iskreno upam, da bom lahko podal čim več odgovorov na zastavljena vprašanja. Sam prihajam iz raziskovalnega sveta, tudi sam sem akademik, zaradi tega je zelo pomembno tudi zame, da čim bolj zmanjšamo birokracijo, da zadeve postanejo laže tudi za raziskovalce. Zato čisto razumem in, um, uh, in sem naklonjen pogledom, ki so bili izraž, izraženi. Zagotovo so potrebne reforme, zaradi tega, da bi zmanjšali upravno breme za. Uh, Eh, raziskovalce, ki se poskušajo prijaviti za raziskovalna sredstva, raziskovalna sredstva znotraj Evropske unije. In iskreno upam, da bodo te reforme se še nadalje nadaljevale. Kar zadeva proračun. Uh, kot sem eh, povedal že v svoji vodni izjavi, so švedi uh, znani potem, da verjamajo, da je treba več denarja porabiti za raziskave. Uh, in da je treba recimo denar in namenjen kmetijstvu prenesti v raziskave znotraj evropskega proračuna. In to je naše jasno izraženo stališče, ki ga želimo tudi. Uh, podpirati v času predsedovanja. Eh, seveda pa obstaja tudi dejstvo, da moramo učinkovite porabiti že obstoječa sredstva. Skratka, moramo torej izboljšati sodelovanje na evropski ravni. Ta trenutek moramo izkoristiti, pri tem želimo, da bi bile evropske eh, države naši partnerji. Seveda smo zelo ambiciozni, eh, glede tega želimo, da se v času našega predsedovanja stvari krepko spremenijo. kar zadeva razdeljevanje uh, raziskovalnih sredstev, uh, kako so ta razdeljena med različnimi državami članicami. Naj povem, da je pomembno zavedati se, eh, da moramo delovati v okviru obstoječih uredb, ki bodo veljale še kar nekaj let. Res pa je, da lahko komisija malce spremeni obstoječi sprej, sistem, če je to potrebno. Uh, Obstaja pa že sistem, ta deluje, deluje že nekaj časa in ne moremo ga spremeniti, dokler se ne odločimo, kakšen naj bo sistem v prihodnje. Se pravi, delovati moramo znotraj obstoječe zakonodaje, kar zadeva trikotnik znanja, tega je omenilo kar nekaj poslancev. Naj povem, da na ta način poskušamo povedati, kako pomembno je, da naredimo korak naprej uh, na področju inovacij in inovacijske politike. Glede tega uh, bomo kar nekaj poskušali storiti eh, in iskreno upam, da bomo veliko dosegli v znotraj naslednjih nekaj mesecev. Kar zadeva skupno načrtovanje, eh, tukaj mislim, da eh, se nam veliko obeta, kar nekaj priložnosti en nam takšen pristop omogoča. Menim, da je skupno načrtovanje ključnega pomena znotraj Evropskega raziskovalnega prostora. Prepričani smo, da je zelo potrebno uh, razmišljati o razvijanju in o prispevanju k raziskavam, še posebno v današnjem času. Uh, seveda, uh, pa kar zadeva obveščanje Evropskega parlamenta, lahko povem, da bomo uh, vas redno obveščali o vsem, kar bomo počeli. Gospa Nibler. Minister. Hvala lepa. Gospod minister, vesela sem, da ste nas obiskali v odboru in da ste nam predstavili prioritete, ki jih si jih je zastavilo vaše predsedstvo. Sama bi rada govorila o dveh temah. Kolegi so nekatere izmed teh že omenili. Raziskovalna politika je postala skozi zadnjih deset let, odkar sem parlamentu, vedno bolj evropska. In, uh, intenzivno pripravljamo skupne raziskovalne infrastrukture, potem eh, bodo začeli teči tudi pilotni projekti v okviru skupnega raziskovalnega programa. In mislim, da je prav, da eh, tukaj poteka več vseevropskega dela, da poteka več sinergije. V pogovorih z mojimi kolegi, sama prihajam iz eh, nemškega parlamenta, pa pogosto slišim veliko pomislekov, saj se jim zdi, da se poteka v soverenost eh, posameznih držav članic. Zanima me, ali tudi sami naletite na podobne pomisleke, ali obstajajo ovire za skupni raziskovalni prostor v smislu izgradnje skupne infrastrukture, skupnih eh, eh, raziskovalnih programov in tako naprej. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na okvirne program raziskav. Priprave že tečejo, kako ste povedali, kako bi naj izgledal osmi raziskovalni program. Trenutno še delujemo v okviru sedmega oziroma deloma še šestega raziskovalnega programa. Zanima pa me, ali obstajajo že, kakšni, že kakšne ideje o tem, kakšne akcente bo nosil osmi okvirni program. In uh, sama se zauzemam predvsem za zmanjšanje birokratskega pre, eh, bremena, za uh, nezapletena pravila, za olajšane razpise. Zanima me, uh, v kolikšni meri se bo to izboljšalo v osmem programu. In potem menim, da bi morali tudi povabiti v našo sredino raziskovalce, ki bi konkretno poročali o tem, kaj se je izboljšalo v sedmem okvirnem programu. Pred nekaj leti smo si zastavili izredno za visoke cilje, želeli smo se skupaj poenostaviti, zmanjšati administrativna bremena. Eh, in ti raziskovalci bi lahko poprašali o tem, kaj smo se iz vsega skupaj naučili ter kaj lahko popravimo pri osmem okvirnem programu. Hvala lepa, zdaj pa kolega Rudi.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 Naši državljani to prečakujejo od nas, prečakujejo, da jih bo Evropska unija spodbujala. Največ eh, raziskovalnih eh, sredstv v tem trenutku omogočajo posamezne države. Kar, kako razmišljate tudi vi? Ali razmišljate o možnosti, da je eh, raziskovanje eno izmed tistih področij, ko bi lahko na evropski ravni združevali eh, sredstva, tako kot počnemo to že na nekaterih drugih področjih. Eh, lahko bi morda poskrbeli, da bi raziskave postale prav del evropske, vseevropske eh, strategije. Vse, kar bi bilo potem potrebno, da države članice bi. Do, tista sredstva, ki jih sicer uporabljajo za raziskave znotraj svojih proračunov, preusmerijo na evropsko uh, raven. In mogoče bi na ta eh, način še bolje spodbudili raziskave. Obenem uh, bi vas želel pozoriti, da, uh, da obstaja pravi dejanski problem z evropsko uh, birokracijo, še posebej kar zadeva dodeljevanje. Uh, za razdeljevanje proračunskih eh, sredstev. Lansko leto sem bil eh, poročevalec, eh, takrat smo izglasovali predlog spremembe, znotraj katerega smo prosili, da bi komisija prenehala nadlegovati razne raziskovalne eh, zavode. Eh, potem, ko so jim bila dodeljena sredstva, so namreč jim pošiljali razne inšpektorje, razne revizorje, eh, spreminjali so pravila delovanja, znanstveniki, raziskovalci teh pravil ne razumejo, seveda jim gre vse skupaj zelo na živce in doživega morda ne morete eh, prav vplivati na komisijo, ampak želel bi vas opozoriti, da moramo skupaj se obrniti na komisijo in jo prositi, naj bo malce bolj diskrecijska, ko, eh, ko eh, poskuša izpeljati revizijo v različnih raziskovanih središč, kjer pravzaprav poskušajo praviti svoje delo na čisto, na čisto drugem področju in seveda poskušajo obenem spoštovati tudi zahteve evropskih skladov. Najlepša hvala, gospa Sika. Hvala lepa, gospodu ministru. V skladu z Lizbonsko strategijo naj bi države članice tri odstotke BDP-ja investirale v raziskave. Dve tretjini te vsote pa bi naj prišlo iz zasebnega sektorja. Sedaj vas sprašujem naslednje. Spričo dejstev, da je gospodarstvo oziroma gospodarska rast odvisna od eh, izobraževanja, od raziskav, kakšne ukrepe boste poduzeli tudi spričo gospodarske krize, v kateri smo se znašli In uh, upoštevajoč dejstvo, da, je, da se je BDP držav zaradi krize zmanjšal. Torej, kakšne krepe boste poduzeli? Zato, da bi spodbuli, spodbudili zasebni sektor, da bo ta investiral tudi v raziskave. Hvala lepa gospod Matjes. Obrigada, senjor prezident, obrigada, senjor ministr. Gospa, se pravi, čujem. Eh, rada bi povedala dvoje. Sama sem nedavno izvoljena poslanka in eh, sem tudi raziskovalka že več kot deset let. Vsega. Delovala sem na univerzi in sicer sem se ukvarjala z mednarodnimi programi, ki so bili financirani iz evropskih okvirnih programov za raziskave. Govorim torej kot raziskovalka, ki je imela upravka za temi orodji Evropske unije. V orodjih je prišlo do velikih sprememb, ko, pri, ko je Evropska unija prehajala iz enega okvirnega programa v naslednjega. In vse skupaj je potrebno prilagoditi tudi mednarodnim raziskovalnim programom. V šestem okvirnem programu je bilo veliko podarka na majhnih in srednje velikih podjetjih, potem v naslednjem programu povezava med večjimi projekti, v spet naslednjem okviru pa je bil podarek na um, utrjevanju, konsolidaciji raziskovalnih omrežij. Torej so se morali raziskovalci vedno znova prilagajati tem spremembam, vsakor, vsakič, ko je prišlo do uh, sprememb v okvirnih programih za raziskave Evropske unije. Menim, da ko je sestavljen takšen raziskovalni program, je potrebno zagotoviti konsistenco za raziskovalce, da imamo torej takšen okvirni program za raziskave, s katerim lahko živijo tudi raziskovalci. Pogosto se namreč zgodi to, da spremembe v kriterijih oziroma različni povdarki povzročajo veliko težav za raziskovalna moštva in za posamezne raziskovalce. Se se morajo ti boriti z birokracijo in eh, z različnimi programi ter orodi, naprimer program kot je eh, znanost in družba in tako naprej. Pomembno je, da so vsi ti projekti izvedljivi in da jih lahko raziskovalci uh, ustrezno izvajajo. Zato je potrebna konsistentnost. Sedaj pa še nekaj. Prioritete na področju raziskav. Gospod minister, vi ste govorili o raziskavah, ki so povezane z Alzheimerjevo bolezn, boleznjo oziroma z drugimi nevrološkimi boleznimi. Gotovo so to prioritete, ampak potrebujemo tudi druge prioritete, naprimer nova tehnologija, inovativna zdravila. In eh, tukaj prav tako, kakor sem že povedala, potrebujemo konsistentnost tako, da bodo raziskave in raziskovalce, ki delujejo na teh področjih, lahko zagotovili si ustrezno podporo eh, iz sredstva Evropske unije, tako da bo lahko Um, nemoteno delovali in vse to mora potekati z, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, z Evropsko komisijo in z svetom. In uh, te institucije se morajo tudi zavedati tej potrebe po konsistentnosti, ko zastavljajo zahteve za nov raziskovalni program. Potem bi povedala nekaj tudi o odnosih z tretjimi državami. Tukaj imamo na razpolago kar nekaj različnih orodij, ki nam dovoljujejo, da uh, raziskovalci delujejo tudi v tretjih državah. In tukaj se spet pojavlja problem birokracije. Pa ne samo problem birokracije, tudi naslednji problem. Pomembno je, da spodbujamo evropske raziskave. Pomembno je tudi to, da preprečimo, da bi evropske raziskave postale um, nekako zaprte. Moramo spodbujati tudi raziskave, ki bodo potekale po drugih delih sveta. Tukaj obstajajo velike razlike. Pri nekaterih raziskavah je Evropa izredno zaprta, potem spet drugje je pa uh, zaprta. Uh, In uh, to je pomembna, pomembna eh, politična naloga, da torej Evropa ostaja odprta, tudi ko gre za raziskave in upam, da boste to upoštevali pri naslednjem okvirnem programu za raziskave. Naslednji govornik. Hvala lepa. Gospod minister, kot uh, predstavnik zelenih, moram povedati, da sem z veseljem prisluhnil prioritetam švedskega predsedstva, ki se dobro skladajo z našo lastno agendo. Izredno pomembno je, da se Evropa skupaj bori proti gospodarski krizi, da se sooča z eh, izzivi na področju podnebja in tako naprej. Tukaj je prisotnih uh, malo kolego in zato bi si želel odkritih eh, mnen z vašega stališča kot eh, ministra in kot strokovnjaka. Torej, omenili ste učinkovitost tega, kar trošimo in prav imate. Če trošimo več za raziskave, moramo dokazati tudi, da je ta denar dobro porabljen. 100-odstotna učinkovitost sicer ni, v, ni nekaj realnega, Ampak, če bi imeli vi sredstva v vaših rokah, kje bi začeli, zato da bi izboljšali učinkovitost naših raziskav? Kaj, kje so torej tista oska grla, po vašem mnenju? In potem še dostop majhnih in srednje velikih podjetij. Postavlja se vprašanje. Uh, kje je tista masa, ki napravi raziskave za smiselne. Nekateri pravijo, da za to potrebujemo velike institucije, drugi pa pravijo, da se dobre ideje pojavljajo ravno v majhnih organizacijah. Kaj menite vi o tem? Odkrito povedano, majhne in srednje velika podjetja imajo težave pri dostopanju sredstev Evropske unije. Majhna srednja velika podjetja v zasebnem sektorju, pa tudi manjši laboratoriji ali manjše univerze imajo težave. Kaj vi menite o tem? Ali menite, da so velike organizacije ali majhne, oziroma, da so majhne organizacije bolj uspešne pri raziskavah in na kakšen način bi jim lahko pomagali. In še zadnje vprašanje, tukaj se želim vašega osebnega mnenja. Namreč v Evropi je problem ta, da naša prizadevanja razdeljujemo na preveč koncev, po eni strani na različna področja in po drugi strani na 27 različnih eh, držav članic. Kje je po vašem mnenju tista kritična masa? Sam mislim, da so za urode Evropske unije katalistični elementi. Eh, kako bi jih lahko kako bi jih lahko izboljšali. In še zadnja pripomba, vi ste zadolženi za raziskave in imate tudi um, vaše kolege, ki delujejo na enakem uh, resorju. Kako bi lahko vi vplivali na vaše kolege ali menite, da vaši kolegi, naprimer na finančnem ministrstvu, razumejo pomen raziskav v luči gospodarske krize? Hvala lepa. Gospod Valtidis ima sedaj besedo, morda nisem imena pravilno razila, eh, izgovorila. Hvala lepa. Spoštovani gospod minister, Ob začetku se vam zahvaljujem za vašo predstavitev. V našem odboru govorimo o raziskovalnih programih in eh, kot taki razumemo, da gre za določen začaran krok. Namreč, znašli smo se v finančni krizi, potem pomembno je, kako rešiti krizi, probleme na področju energije in pa podnebnih sprememb. In eh, rešitev gospodarskih problemov je tesno povezana z eh, sedajšnjimi in pa prihodnimi investicijami. Rešitve bodo stale veliko. Um, rešitev krize pa bo zahtevala tudi tesno sodelovanje na področju raziskav. Različne probleme imamo v 27 državah članicah in večina teh problemov prihaja iz novih držav članic. Eh, te lahko pripišemo preteklosti teh novih držav. In eh, danes z veseljem ugotavljam, da je vaše stališče do problemov določenih držav, zlasti balskih držav, eh, pozitivno usmerjeno, da prepoznavate eh, pomembnost programov, ki bodo uživali prednostni pomen v času vašega eh, predsedovanja. Ali lahko to izjavo še malo bolj konkretizirate v odnosu do balske regije? Griften. Hvala lepa. Uh, Eh, Navizal bi se na to, kar je povedal gospod Lamberts o izkoriščanju virov. Pripričan sem, da vsi člani tega odbora vedo, da pojavljajoče se nove tehnologije, v katerih zastavljamo naše upe, temelijo na redke zemljske eh, minerale, naprimer litijum in tako naprej, ki so tudi zelo dragi. Ne vemo pa tega, da 95 odstotkov trenutnih mineralov um, pridobiva Kitajska, ki omejuje svoj izvoz in s tem tudi omejuje možnosti razvoja evropskega gospodarstva. Kako bi lahko rešili ta problem in uh, kako bi lahko vzpostavi nekakšen eh, mednarodni nadzor nad eh, rezervami mineralov ter rezervami naf, nafte, tako da bi lahko naša dognanja eh, prilagodili ocenam glede tega, ali smo že izčrpali naše vire oziroma ali smo že na vrhuncu izčrpavanja naših virov. Danke, kolegin Toja ringrazio anch'io il gospatoja farà in questo semestre per dare hvala lepa ministru za njegovo predstavitev hvala lepa za to da je predstavil na kakšen način želi predsedstvo spodbujati raziskave. Rada bi se navezala na to, kar so povedali že predhodni kolegi. Rekli ste, da si želite boljšega upoštevanja vseh interesentov, vseh zainteresiranih strani. Vi ste rekli, da vsi morajo biti nosilci vaših prednostnih nalog oziroma da se s temi morajo vsi strinjati. Mi se za vašim pristopom strinjamo in zanima me, kako bi sedaj to na najboljši možni način izvajali. Parlament je tukaj odprt in je pripravljen sodelovati. Hvala lepa, to je bila zadnja govornica in sedaj ima minister možnost, da odgovori na vsa ta lepa vprašanja. Tack så mycket. Och, eh, jag tror jag ska börja med den här stora övergripande, mer principiella frågan som utskottets förre... Nekaj o ključnih uh področjih, ki jih je omenila zadnja govornica. Zdi se mi, da obstaja občutljivo ravnovesje med eh, evropsko raziskovalno politiko ter investicijami na evropski ravni ter investicijami na um, strani držav članic. Tukaj je potrebno vzpostaviti ravnovesje in to bomo dosegli z evropskim raziskovalnim prostorom. Zagotoviti moramo sodelovanje tako na evropski ravni, kot sodelovanje z, evropsk... z državami članicami. Um, moramo se izogniti temu, da bi ljudje mislili, da bo do sedaj vse odločitve v rokah Bruslja. Torej, postaviti je treba to občutljivo ravnovesje med evropsko ravno, ravnjo in pa ravnjo držav članic, ko gre za investicije. Potem, kar se tiče naslednjega okvirnega programa za raziskave. Tukaj si želimo odzvati se na eh, probleme, s katerimi se soočamo globalno gledano, bolezni, pandemije, klimatske grožnje in tako naprej. Na te masivne probleme se moramo odzvati celostno na obsežen način. In potem je nekdo omenil tudi problem financiranja evropskih raziskav. Kako sem prej omenil, je naše stališče naslednje. Na švedskem imamo glede tega jasno mnenje. Evropski proračun za raziskave bi morali povečati, denar bi moral prihajati, eh, oziroma tukaj bi morali ta sredstva povečati morali pa bi tudi koordinirati že obstoječa sredstva in vire, boljše bi jih morali izkoriščati. In š, eh, tukaj je znova ta evropski reskovalni prostor dobra možnost za to. Vesel sem vseh pripomp in eh, vprašanj, ki ste ga postavili v povezavi z eh, birokracijo. Kot sem povedal, sem tudi sam raziskovalec in sam sem se moral boriti z administracijo, naprimer v moji nacionalni državi. Tukaj sedaj govorimo o administraciji na ravni Evropske unije, s kateri se soočamo raziskovalci, ampak eh, tudi, ko pogledamo situacijo v naših državah članicah, lahko ugotovimo, da je enako. Eh, in eh, pozdravljam vašo zavezo te, do tega, da bi zmanjšali administrativna bremena upam, da bomo izboljšali situacijo za evropske raziskovalce, da bomo uh, zmanjšali potrebno birokracijo in upam, da bomo raziskovalcem pomagali dobiti to bitko. Kar se tiče tri odstotnega cilja, ko gre za investicije v razvoj in raziskave, ta cilj je izredno pomemben. Opravljenih je bilo veliko ocen in nismo prišli tako daleč, kot bi si želeli. Zagotoviti moramo, da bomo pospešili uh, hitrost na tem področju, tako da bomo lahko dosegli ta cilj treh odstotkov. Nekatere države članice so poduzile pomembne korake v to smer, številne države članice sedaj resnično investirajo v raziskave in razvoj in upam, da se bomo kmalo približali temu cilju treh odstotkov BDP-ja. Zelo je pomembno, da tukaj vključimo zasebna podjetja. Kajti ideja, osnovna ideja je bila, da bi naj dve tretjini teh treh odstotkov prišlo iz eh, zasebnega sektorja, ena tretjina pa iz javnega sektorja. Potem vprašanje glede eh, različnih okvirnih programov za raziskave, kako si sledijo in kakšne prioritete bodo zastavili. Naj povem naslednje. Eh, seveda lahko, ti, seveda lahko pomankanje um, konsistence tukaj ustvarja probleme za raziskovalce. Dejstvo pa je, da moramo tukaj delati na dolgoročen način. Številne pomembne raziskave in inovacije, ki smo jim priča danes, so inovacije, eh, ki so se rodile iz raziskav, ki so se začele 20 ali 30 let eh, nazaj. In zato je pomembno, da so te politike zastavljene dolgoročno. Seveda pa moramo prioritete prilagajati tudi trenutnemu razvoju dogodkov, aktualnim razvojem dogodkov, hkrati pa tudi dolgoročno. Upam, da bomo lahko opravili pregled obstoječih instrumentov tako da bomo lahko raziskovalno politiko v prihodnosti zastavili na bolj dolgoročen način. To je bil pragotovo smiseln predlog. Evropsko raziskovanje je pomembno, potrebujemo skupni raziskovalni prostor, zato da bomo lahko resnično črpali vsa sredstva, ki so nam na razpolago tudi zato, ker želimo postati aktivni igralec na mednarodnem, odrom, gre, na mednarodnem odru, ko gre za raziskave. Gre za okrepitev naših moču, moči tako od znotraj kot od zunaj. Postati moramo atraktivni partner in to bomo dosegli na ta način, da bomo močnejši in bolj koordinirani tudi znotraj Evrope raziskave in njihova povezava z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji. Tudi to je pomembna točka, ki ste jo izpostavili. Upamo, da bo komisija na to temo objavila poročilo in da bomo na ta način dobili nekaj napotkov za, delo, na, za naše delo in pa za delo bodočih uh, predsedovanj. Ne vem, koliko nam bo uspelo doseči v preostalih treh mesecih našega predsedovanja, ampak tukaj smo vsekakor zelo ambiciozni. In potem še vprašanje, kako prepričati finančne ministre, da največ vlagajo v raziskave. Torej, spričo gospodarske krize, s katero se soočamo, lahko vidimo, da, da je marsikatera država članica sprejela kakšno drzno odločitev glede, povočitev, glede povečave investicij. Eh, na švedskem smo to storili, pa tudi nekatere druge države članice se trudijo, da bi povečali sredstva na področju inovacij in raziskav. Eh, mislim, da obstaja eh, določeno strinjenje glede tega, da moramo povečati te investicije ravno zaradi krize, pa tudi dolgoročno gledano. Upam, da bo to, kar pravimo ministri za raziskave, vplivalo tudi na finančne ministre in na ministre za proračun. Upam, da bodo razumeli, da krajšanje sredstev na področju investicij in raziskav ni pametna ideja, tudi če smo v gospodarski krizi. Tukaj bom vsekakor vesel vaše podpore. Potem strategija za Baltsko morje in delo na tej fronti. To je za nas izredno pomembna prioriteta. Program bonus je izraz tega, eh, kako pomemben, eh, pomembna je za nas ta strategija. Upam, da bomo kmalo dosegli zastavljene cilje, da bo program kmalo stekel in tudi na tem področju se veselim sodelovanja z vami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, za vaš obisk. Zahvaljujem se vam v imenu celotnega odbora in zahvaljujem se vam tudi za skrbnost, katero ste odgovarjali na naša vprašanja prisrčna hvala. Prepričan sem, da bomo pri teh nalogah uspešno sodelovali. Gre za pomembno področje, kjer moramo mobilizirati naše moči tudi eh, zunaj meja naših strank oziroma čez stranskarsko. Želim vam uspešno eh, delo še naprej, želim vam srečno pot domov in se vam še enkrat prisrčno zahvaljujem. Dame und Herren, ich darf dann noch den Punkt 16 verschiedenes auf. Sedaj pa še točka 16, razno. Domnevam, da tukaj ne bodo potekalo nobene obširne razprave, potem eh, naslednja točka, datumi naslednjih sestankov 28. septembra, 29. septembra in 30. septembra. Prepričana sem, da ste vsi veseli naših prihodnih srečanj, verjetno ste veseli tudi zato, da smo sedaj končali zasedanje. Želim vam eh, srečno pot domov oziroma uspešne razprave v preostalih odborih. Hvala lepa vsem.